Zdaj pa nadaljujemo z dnevnim redom današnjega zasedanja. Končni dnevni red, kot ga je določila konferenca predsednikov v četrtek 21. maja 2015 v skladu s členom 149 našega poslovnika, je bil razdeljen. Nobene zahteve za spremembo dnevnega reda nismo prijeli in zato uh, lahko napovem, da je dnevni red ostal nespremenjen. Tako je dnevni red določen in čez nekaj minut bomo začeli s slavnostno sejo. Izvolite. Gospod predsedojoči, dragi kolegi, rad bi vas upozoril, da imamo prazen sedež tamle na moji levi in ta sedež pripada enemu, eni izmed vodij političnih strank v Franciji. Marine Le Pen ni tukaj in mislim, da to ni povezano s težavami na, na belgijskih letališčih, ampak z uh, njenim potovanjem v uh, Moskvo. V Eh, Moskvo je eh, odpotovala in sicer ne le iz eh, finančnih razlogov, ampak zaradi navodil. In o teh navodilih se bomo pogovarjali kasneje. Torej pozivam francosko vlado, da prouči to zelo dvomljivo politično kampanjo gospe Le Pen. Punto all'ordine del giorno. Il... No, to se ne zdi točka na dnevnem redu. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, želel bi kolega opozoriti, da je Marine Le Pen v Parizu. In če res želi dobiti več informacij o odnosih, ki bi jih lahko imeli s predsednikom Dume in e, to zato, da bi kot to vsako leto počnemo, govorili s predsednikom Hariškinom. To ni povezano s financiranjem, ampak s politiko in z odnosi, ki jih imamo redno in jih eh, že 20 let imamo s to državo. In zato, dragi kolega, prosim, nehajte govoriti karkoli, nehajte vaše informacije iskati v nekih čudnih kanalih, ampak eh, profesionalno opravljajte svojo službo in to na pošten način. Spoštovani kolegi, to ni eh, povezano z dnevnim redom našega zasedanja. Izvolite. Dragi kolegi, tudi jaz bi se rad pridružil eh, tej razpravi in eh, pozivam konferenco predsednikov, da razmisli o razglasitvi na vzkrižja interesov, eh, kadar nek poslanec v tem parlamentu prijema posojila iz tujine kot je danes tukaj primer eh, nacionalne fronte francije Spoštovani kolega Boštinaru, tudi ta točka ni na dnevnem redu in če bo kolega iz vaše skupine želel, bo lahko ta problem izpostavil ob naslednji konferenci predsednikov v imenu skupine. No, no, no oprostite, zdaj pa se bo pravkar začela slavnostna seja, zato še enkrat ponavljam, ta tema ni na današnjem dnevnem redu. En poslanec je zastavil problem, drugi poslanec je najn odgovoril, zdaj pa mislim, da je čas, da prisluhnemo gostu naše slavnostne seje, gospodu Ban Ki-munu. Zato za trenutek, za minuto prekinjamo zasedanje, zato da bosta imela eh, naš gost in predsednik parlamenta, gospod Šulc, čas vstopiti v dvorano. Zasedanje je za trenutek prekinjeno.

Spoštovani generalni sekretar Združenih narodov, v veliko veselje nam je, da vas lahko ponovno pozdravimo v Evropskem parlamentu. Gospod Ban, prisrčno dobrodošli.